tako da bomo vedeli, ali je bilo to upravičeno, kakšne so previdnostni ukrepi in da bomo vedeli, kako ranljiv je dejansko naš sistem. Hvala. Kič. Hvala. Bomo to preverili in poslali informacije o tem. So, thank you very much. Uh, president. Eh, Gospa Guillaume je poročevalka pri tem poročilu in želim vam dati besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Prvi, prva stopnja revizije direktive v zvezi s postopki za priznanje ali odzem mednarodne zaščite v državah članicah se približuje koncu. Mnenje parlamenta je ključnega pomena v pogajanjih oziroma dogovorih s svetom in komisijo. In sicer je to tema, ki je res mejnik pri postopkih za dodeljevanje azila. Revizija te direktive bo, upam, omogočila izpolnitev roka za leto 2012, zato da dosežemo skupne azilne smernice in pravila. UNHCR je objavil poročilo o človekovih pravicah v različnih državah, 44 državah, in objavila ugotovitve o stanju s prosilci za azil, kako se ravna z njimi, in zakaj prihaja do kršitve njihovih človekovih pravic in zakaj prihaja do takšnih migracij. Poročilo tudi kaže, da države v razvoju danes prevzemajo levi delež odgovornosti za azil, ko pogosto vseeno nimajo dovolj sredstev za to, da nosijo to breme. Zato potrebujemo jasna pravila. In smo že pri vprašanju postopkov za priznavanje azila. Mednarodne prakse kažejo, da imajo te direktive nekaj pomankljivosti. Ne ščitijo dovolj pravic prosilcev in ne zagotavljajo enakega obravnavanja med državami članicami. Zaradi velikih razlik med azilnimi sistemi, naprimer, če prije do pozitivne odločitve v neke države članice, lahko pride do zavrnitve neke druge države članice. Veliko je tudi negativnih rešitev teh prošen in ti trajajo predolgo, 30-45 dni in tudi ni ustreznih intervjujev in razgovorov. Razlike med azilnimi sistemi pa niso združljivi skupnim azilnim sistemom sistemom, ki bi zagotavljal enakovredno zaščito po vsej, po vsem ozemlju Evropske unije. Že sporazum iz Dublina naj bi to zagotavljal tudi pravične in dostopne ter učinkovite postopke. Naj se odzovem na nekaj negativnih komentarjev, ki jih je bilo v to besedilo deležno. Nekateri menijo, da ta direktiva prinaša preveč stroškov. Seveda, lahko na kratek rok prinese seboj več stroškov, ampak moramo vedeti, da je to tudi zato, ker sedanji postopki niso dovolj učinkoviti, postopki, ki so že zdaj v veljavi. Veliko kazalnikov kaže na to, veliko je prošen, ki se rešujejo zelo dolgo, postopki trajajo dolgo in ne moramo imeti samo črno-bele slike azilnega postopka. V kontekstu, ko ljudje želijo izkoristiti priseljevanje, je treba biti zelo pozoren pri tem vprašanju. Sploh v luči dogajanja v arabskem svetu danes. Zagotoviti moramo, da bomo zagotovili pravično obravnavanje vseh azilantov oziroma prosilcev za azil že na prvi stopni obravnave. Na ta način bodo pristojni organi imeli dovolj časa za obravnavo in ne bo prišlo do tega, da bodo na drugi stopni prizivni organi zavrnili odločbo, ki je bila sprejeta na prvi stopni. Pogledati si moramo tudi, kaj lahko izboljšamo v tej direktivi. Pravica do prave pravne zaščite je zelo pomembna. Upoštevati moramo zlasti ranljive ljudi in kategorijo ljudi, ki se sploh ne omenja tukaj. Gospa Gijom, skupaj imate sedem minut na voljo. Želite to razdeliti na pet minut plus dve? Čisto na koncu bi si želela imeti čisto kratek čas na voljo. Tako da dovolite, da nadaljujem. In kot tretje, bolj ambiciozni prizivni čas si želimo, torej daljši prizivni čas. Oziroma prizivni čas, ki bo omogočal pospešene postopke. Sveta pa si bomo prizadevali tudi za skupni evropski pristop, tako kot si tega želi tudi Evropsko središče. Določili smo naše usmeritve v parlamentu. Zdaj pa si želimo zagotoviti enakovredno obravnavanje prosilcev za azil. Hvala lepa. V imenu Evropske komisije, gospa Cecilija Malmström, dobrodošli in imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Spoštovana gospa poročevalka. Glasovanje o predlogu direktive o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odzem mednarodne zaščite v državah članicah je eden zadnjih korakov k temu, da izpolnimo rok 2012. Hvala, gospe poročevalki, za predano delo na tem dosjeju in za dobro sodelovanje z nami. Pokazali ste ustrajnost in to, da res razumete, potrebe prosilcev za, in, za azil in izzive, s katerimi se soočajo mednarodni organi. To bo mejnik skupnega azilnega sistema. Prosilci za azil morajo, imeti, morajo biti enako obravnavani, ne glede na to, kje zaprosijo za azil v Evropski uniji. Danes vemo, da obstajajo velike razlike med sistemi po posameznih državah članicah. V eni Evropski uniji z eno konvencijo z enakimi vrednotami. Postopki morajo biti pravični in učinkoviti. Preprečevati morajo zlorabe azilnega sistema in spoštovati temeljne pravice. Menim, da lahko dosežemo te cilje, ampak samo, če bodo skupna pravila zagotavljala enako visoko kakovostne storitve po vsej Evropski uniji. Predlog komisije je v tem duhu. In zadovoljstvom ugotavljam, da je gospa Guillaume zapisala poročilo, ki podpira te predloge. S tem predlogom tudi povečujemo jamstva prosilcev za azil, zlasti za mladoletnike. Države članice bi imele tako več fleksibilnosti pri možnosti pospešenega postopka. To so ambiciozna pravila in prestrukturiranje bi bilo precej veliko, kar zadeva sedanje prakse v državah članicah. Prosta oziroma brezplačna pravna pomoč je pomembno vprašanje, ki se ga tukaj omenja in to bi predlogi v tem poročilu bi rešili težave, ki jih imajo nekatere države članice. Na svetu so se pogajanja ustavila in upamo, da, bodo, da bo to, kar bo danes in jutri naredil ta parlament, pospešil pogajanja. Komisija si bo tudi prizadevala in veselimo se skupnega sodelovanja pri tem in drugih predlogih. Hvala, gospod predsednik. Komisarš, eh. Hvala, gospa komisarka. Naslednja je Monika Holma za ELAS. Herr Präsident, liebe Kollegen. Gospod predsednik, kolegi in kolegice, gospa komisarka. Najprej se zahvaljujem za večplastne razprave, ki smo jih imeli tako s poročevalko, kakor tudi z komisarko in pa z poročevalci v senci. Na marsikaterem področju smo dosegli dobre kompromise. Kakor je povedala komisarka Malštromova, sem spada kompromis o brezplačni pravni pomoči, eh, potem posebna zaščita mladoletnikov. Dogovorili pa smo se tudi o kontaktnih točkah za ranljive skupine, potem tudi pri jeziku smo dosegli smiseln kompromis in pa tudi, ko gre za vprašanje varnih tretjih držav, smo dosegli dober kompromis upravne postopke želimo napraviti za bolj kvalitetne, tako da bo manj sodnih postopkov v drugi in pa tretji inštanci in da bomo prosilcem za azil omogočili učinkovito in pa hitro pomoč. Povdarjam, da potrebujemo pri, prilagojene minimalne standarde v vsaki nacionalni državi. Predlogi sprememb, ki spreminjajo besedilo komisije pa marsikje dosegal ravno nasprotno. Ponujajo se številne možnosti za to, da bi se lahko postopki zavlekli ali pa da bi se celo pojavljale zlorabe azilnih postopkov. Naj podam primere za to. Tako lahko prosilec trikrat zaprosi za azil in ima pravico do trikratnega postopka, šele kasneje je postopek pospešen. Potem postopek ni pospešen, če nekdo očitno ne velja za begunca v zvezi z, z v povezavi z Ženevsko konvencijo. Naj omenim samo primer Tunizije. Potem pospešen postopek ni možen tudi v drugih primerih. Zlasti pa se mi zdi sporno to, da če nekdo izgine, potem se njegovega postopka ne moremo ovrednotiti za neveljalnega. Še eno sekundo, pravi govornica, če prosilec za azil pričakuje negativen odgovor, potem uh, zavrača pošto in ne želi sprejeti pošte, potem pomeni, da bi se moral njegov postopek avtomatsko ustaviti. Gospod Klot, moraj se naslednji skupina SD. Uh, Hvala, gospod predsednik. Ja, govorim v imenu naše skupine, ko pravim, da smo v zelo težkem, praktičnem in političnem ozračju oziroma položaju, zdaj, ko pripravljamo ta svežen o azilu vse od leta, ki je predmet obravnav vse od leta 1999. Danes pa smo priča dogodkom zgodovinske narave v sredozemlju, v arabskem svetu in zato potrebujemo praktične predloge. Sili Guillaume je v sodelovanju s vsemi poročevalci Senci pripravila predlog, ki je učinkovit in razuman in, kot je rekla komisarka, tudi mejnik te skupne azilne politike. Zato je to poročilo, o katerem bomo glasovali v, sobot, v sredo, tako pomembno mislim, da lahko dosežemo to, da bomo zaokrožili azilni svežen in upoštevali tudi vse občutljive elemente po, vseh, po vsej Evropski uniji. Kot odvetnik za azilne postopke imam kar nekaj izkušenj s tem in vem, da tako imenovani front-loading primerov, prošen za azil, vodi k višjim stroškom. Se pravi, to, da imamo več primerov v prvih vrstah, na prvih stopnjah obravnavanja primerov, predstavlja večje stroške. Seveda pa si želimo pravičnih in učinkovitih postopkov in tukaj bomo prihranili denar. To poročilo se mi zdi, da je učinkovito in pravično in še bolj moramo to povdariti tudi pri postopkih za pridobivanje statusa azilanta. Tukaj pa ne gre samo za stroške, ampak gre za usklajevanje praks po vsej Evropski uniji. Standardi so si po Evropski uniji zelo raznoliki. Upoštevati moramo realno stanje, pri prošnjah in prosilcih za azil, ki se dan danes znajdejo v vedno težjih situacijah. To, da morajo biti postopki pravični in učinkoviti, lahko predstavlja stvar življenja ali smrti za nekega prosilca za azil in zato moramo temu posvetiti veliko pozornost. In mislim, da je to poročilo tudi uspelo narediti. Zato še enkrat čestitam poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Veselim se podpore, ki jo je deležno to poročilo v tem Evropskem parlamentu in upam, da bomo lahko zaokrožili ta svežen za azil na način, ki bo spremljiv in zadovoljiv za vse. Hvala lepa. Zdaj pa Nadja Hirš, liberalci in demokrati. Darin. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospa komisarka, hvala poročevalki in pa poročevalcem v senci. Veliko smo razpravljali in mislim, da smo prišli do dobrih kompromisov. Čeprav vsi vemo, da to ni vedno enostavno. V imenu skupine ALDE želim povedati, da še vedno želimo do leta 2012 vzpostaviti skupni azilni sistem v Evropski uniji in To pomeni, da moramo končno poskrbeti za napredek in moramo svetu poslati jasen signal, da tega cilja ne želimo izgubiti izpred oči. In da smo tudi pripravljeni na nadaljna pogajanja, to je samo po sebi umevno. Ampak jasno je, da mi želimo ta skupni azilni sistem. Ne more biti tako, da je skoraj stvar loterije, kako je obravnavana določena prošnja za azil. Tega ne moremo več dopuščati. Ne more biti več tako, da ima vsaka država članica las, eh, lasten seznam glede tega, ali je neka tretja država varna ali ne. In potem je potrebno še za vsakega posameznika preveriti, ali je za nekega določenega prosilca za azil neka tretja država varna ali ne. Oziroma ali, zaradi, ali za kakšnega drugega posameznika veli, velja drugače. Prepričana sem, da bodo od novega dogovora profitirale tako države članice, kakor tudi prosilci za azil, ki bodo sedaj udeleženi v pospešenih postopkih. Azil jim bo dodeljen že v prvi stopni, kajti azil je pravica in ne nekaj milostnega. Zato je potrebno to jasno povedati in potrebno poskrbeti za to, da so postopki jasni. Vesela sem tudi to, da smo uspeli okrepiti določbe za pravice eh, mladostnikov. in eh, pripričana sem, da bomo dosegli dober rezultat. Hvala lepa, sedaj pa gospa Helen Flotre. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Delo, ki ga je opravila gospa Gijom, je tukaj zelo pomembno, kako je povedala tudi komisarka Malstromova, gre za temelje za skupni evropski azilni sistem. trenutno obstajajo številne vrzeli in prošnje za azil lahko preprosto izginejo. To je velika pomankljivost, ko gre za azilni sistem v Evropi. Do sedaj imamo do 65 odstotkov uspešno obravnavanih prošen za azil in če se ogledamo primer Kosova ali Albanije, ki so dosegli, da so bile njihove pritožbe upoštevane v veliki meri v Franciji, potem moramo poskrbeti za to, da bo svet bolj aktiven in da, bo, da bodo postopki postali bolj kvalitetni tudi zaradi poročila Gijom. To moramo doseči že na prvi stopni in to je bistvenega pomena. tiste države, ki, se, ki so najbolj glasne, niso nujno tiste, ki plačujejo ali pa dobivajo največ denarja. Govorimo o Švedski, o Belgiji, o Cipru. To so države, ki vedo, kaj so najboljši standardi, ko gre za mednarodno zaščito prosilcev za azil. Hvala lepa, gospa Flotre. Gospod Trianta Filides v imenu GUNGL. E Gospod predsednik, vesel sem, da danes razpravljamo o tem in da bomo glasovali v sredo. Upam, da bomo zbudili svet in pa spodbudili plodna pogajanja, ki nam bodo pomagala izpolniti cilj vzpostavitve skupnega azilnega sistema do leta 2012. Na ta način bi upoštevali trdo delo, ki smo ga vsi vložili v ta dosje, Zahvaljujem se gospe Gijom za odlično delo in pa njen spravni pristop. Rezultat je dobro besedilo, ki je poskrbelo za kar nekaj izboljšav, ko gre za azilne postopke, ki se trenutno izvajajo v Evropski uniji. Do sedaj so se ti postopki eh, razlikovali od države do države, sedaj pa imamo nove določbe, ki bodo poskrbele za to, da bo odločba o podelitvi azila dosežena v šestih mesecih, naprimer, eh, pra, naprimer eh, načelo enakosti sredstev in pa pravica do brezplačne pravne pomoči. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji v imenu FD, gospod Gerard Batten. Hvala lepa, gospod predsednik. Obstoječa direktiva o mednarodni zaščiti iz leta 2005 bo sedaj prenovljena kot uh, direktiva za prosilce za azil. Gre za direktivo sprejema in uh, to je v skladu z novo Lizbonsko pogodbo. Nova direktiva naj bi spostavila nov. Uh, sistem in nove kriterije za prosilce za azil in naj bi določila, kdo lahko in kdo ne sme vstopiti v države članice, komu se podeli status begunca in pod kakšnimi pogoji. S tem naj bi harmonizirali azilno politiko v državah članicah in naj bi dali več pravic eh, prosilcem za azil. Trenutni udor oziroma eh, tok priseljencev iz severne Afrike je samo nova priložnost za to, da Evropska unija širi svoje pristojnosti. Mislim, da bi azilna politika morala biti v pristojnosti posameznih suverenih držav. Predlagana direktiva dosega ravno to, proti čemur so se borili nasprotniki Lizbonske pogodbe in zato tudi ni bilo referenduma o njej. Hvala lepa. Naslednji je kolega Van de Štop za nepovezane poslance. Hvala lepa. Moja stranka, stranka Svobode, je vedno trdila, da smo proti skupni evropski azilni in priseljenski politiki. O tem bi lahko najbolje odločale države članice same. Mi imamo tudi dober eh, program, kar se tiče priseljencev in ne želimo, da bi Evropa posegala v zadeve nizozemske. Zlasti v teh časih, ko se soočamo z ogromnimi tokovi novih priseljencev. Zato želimo jasno povedati, da bi z to direktivo odprli vse meje in potem bo Evropa preplavljena, če temu tako ali tako ni temu tako. Vsak eh, napol zločinec se zaprosi za azil in poskusi svojo srečo. Ali lahko pojasnite, zakaj eh, pride, pridejo vsi v, Evropi, v Evropo? To bi lahko prepustili tudi eh, muslimanskim organizacijam in pa severnoafriškim organizacijam, ne pa da se moramo mi s temi problemi ukvarjati. Mislim, da ne potrebujemo takšne direktive, ravno ko v Evropo prihajajo horde barbarov. Yes. Postopkovno vprašanje kolega je ravno govoril o hordah barbarov, ki prihajajo v Evropo. Takšen cinizem tukaj ne more ostati nekaznovan. To je slabšalno za te ljudi in prosim, da ukrepate, gospod predsednik. Ja, prav imate, to bo šlo v zapisnik. Hvala za vašo pripombo, kolega. Yes, Gospod Vandeštop želi odgovoriti. Hvala lepa. Nisem govoril o barbarih. Govoril sem o teritoriju barbarov in to je zgodovinska oznaka. Nisem želel reči barbari. To sem želel samo popraviti. Ja, hvala lepa. Vse to bomo zapisali v zapisniku. torej izvorne besede in pa vaš odgovor, to bo vse šlo v zapisnik. Gospa Ana Het je naslednja, dve minuti. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki Silvigi Jom za dobro upravljeno delo. To predstavlja velik del svežnja o azilu. Gre za pravne postopke, za prosilce za azil, ki morajo obstajati v državah članicah. Če ne bomo imeli minimalnih standardov za obravnavo prošen za azil, potem Evropa ne bo nikoli imela skupnega azilnega sistema. Prav tako gre za to, da ni dovolj, da je vse skupaj zapisano na papirju, ampak se mora vse skupaj izvajati tudi v praksi in to dosledno po celotni Evropi. Zato obžalujem, da je komisija izjavila, da ima namen predložiti nov predlog, ki bo bolj podoben eh, oziroma bolj ustrezal željam sveta. Meni se zdi, da je to poročilo še vedno pomembnejše in Evropski parlament mora poslati jasen signal, da zastopamo oziroma se zauzemamo za pravico do azila. Vsak ima pravico do tega, da se preuči njihovo prošnjo. In uh, pravilno je tudi to, da predlagamo, da se vse skupaj preuči na prvi inštanci. To je dobro tako za prosilce za azil, kakor tudi za države članice, ki imajo potem manj stroškov. Predlog eh, ima veliko dobrih strani. Zlasti pa želim izpostaviti tisti predlog spremembe, ki govori o ranljivih skupinah, o mladostnikih, pa tudi o članih družine. Tudi za te ljudi se, bo izbol, se bodo izboljšale razmere. Hvala lepa. Gospa Cecilija Vikštrom ni prisotna v dvorani. Naslednja je gospa Tanja Fajon. Dve minuti. Lepa pohvalila bi izvrstno delo poročevalke sylvie guillaume evropska unija rabi nujno usklajene pravične in učinkovite azilne postopke. to nakazuje tudi trenutna kriza z begunci iz sredozemlja. skupna pravila so v interesu tako držav članic kot prosilcev. kolegice in kolegi pravica do azila je ključno načelo človekovih pravic. beguncev ob prestopu meje ne bi smeli kaznovati. naša osnovna naloga je da vsem prosilcem pomagamo da jim zagotovimo temeljne človekove pravice in visoke evropske in kakovostne standarde pri obravnavanju njihovih prošenj. na žalost se zdi da vse manj evropskih držav pravice do azila ne spoštuje oziroma prišleke sprejema z vse večjim strahom in nezaupanjem. to kar se dogaja danes na italijanskem otoku lampedusa je zaskrbljujoče zbuja grozeč in boleč občutek da begunci v evropski uniji niso zaželeni. pokazati moramo solidarnost z ljudmi ki bežijo z nemirnih območij posebej iz libije ki rabijo mednarodno zaščito. glede na razvoj dogodkov v arabskih državah in severni afriki se moramo pripraviti na to da lahko v unijo v prihodnjem prispe še več beguncev tudi zato je nujno da izboljšamo in uskladimo postopke s tem bomo olajšali življenje tako sebi kot beguncem razbremenili bomo države ki imajo danes bolj prijazne postopke do prosilcev in si bolj pravično porazdelili breme. evropa ne sme postati trdnjava iskalci azila pa ne smejo postati žrtve sistemov. želim da bomo v sredo poročilo z veliko večino podprli. Uh, hvala sedaj pa postopek catch the eye prvi je gospod Georgios Papanikolaou ena minuta Hvala lepa. Gospod predsednik, strinjam se s tem, da potrebujemo učinkovit način obravnave prošen za azil. Vsi se strenjamo s tem. Naj vam podam primer oziroma naj vam povem, kaj se je zgodilo pred nekaj meseci v Grčiji. Takrat smo si ogledali center za pridržanje na letališču in videli smo, kako je državljan tretje države, oziroma srečali smo se z državljanom tretje države. Povedal je, da je uložil prošnjo za azil in se je z nami pogovarjal v grščini. Vprašali smo ga, kako to in povedal je, da je pred desetimi leti delal v Grčiji, potem se je vrnil v svojo izvorno državo in sedaj je prišel nazaj v Grčijo ter je vložil prošnjo za azil. Torej, jasno je, da potrebujemo transparentne postopke in da zagotovimo, da tisti, ki zaslužijo azil, dobijo azil, ampak moramo si ogledati tudi možnost zlorabe tega sistema. Gospa Holmajer je govorila o tem in tudi sam imam ta primer. Po šestih mesecih mora biti postopek končan. Na ta način bi se lahko izognili možnim napakom. Gospod Inčo je naslednji.

so te spremembe pomembne za dosego homogenega sistema v Evropski uniji, poskrbi za jasne postopke, jasna pravila. Imenovane so pristojne, um, pristojni organi, prav tako predlog govori o tem, da je nujno poskrbeti za hitrejše in pa bolj učinkovite postopke. Evropska unija je tukaj določila zelo vis visoke standarde in uh, uskladili bomo tudi posamezne nacionalne sisteme. Želimo preprečiti prevelike razlike med posameznimi nacionalnimi sistemi. Naš cilj je, da bi ustvarili skupni evropski azilni sistem, tako kot je to predvidel štokolmski program. Tako, posamezne države članice. Kako smo videli pri dogodkih v zadnjih tednih, so nekatere države preveč obremenjene, ko gre za begunce, ko gre za azil in s tem povezane probleme. Zato je nujno, da Evropa tukaj pridobi več pristojnosti, zato da bomo lahko poskrbeli za to, da bo azilni sistem v Evropski uniji v prihodnosti deloval po načeljih, ki so za me eh, oziroma ki so za nas um, logični, se pravi načelo enakosti sredstev, pravica do obveščenosti, pravica do brezplačne pravne pomoči in tako naprej. Istočasno pa potrebno preprečiti zlorabe. O tem se vedno znova razpravlja v državah članicah. No, ta naloga je sama po sebi zelo težka in upam, da nam bo uspelo poskrbeti za to. Hvala, gospod Paška, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, predlog za direktivo o minimalnih standardih in mednarodno zaščito izhaja iz različnih postopkov v državah članicah. Komisija poskuša uskladiti instrumente in postopke na področju azila, zato da bi preprečili podvajanje in podvajanje pritožb. Nekatere države članice in Evropski svet temu nasprotujejo. Mislim, da bi morali zaupati mnenju držav članic, če ne bomo previdno prisluhnili državam članicam, potem tudi s svojim delom ne bomo dosegli dobrih rezultatov. Zato vas pozivam, da ste še naprej v stiku z oblastmi v državah članicah. Hvala, gospod Obermajer, za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Poročevalka se boji, da imajo begunci v Evropi premalo pravic. In ne glede na to, ali se družine srečajo po ali eh, pred eh, begom iz izvorne države, vseeno bi naj bila družine eh, vključene in potem bi naj posebne pravice dobili tudi um, ljudje z posebnimi spolnimi usmeritvami, karkoli že poročevalka misli s tem. No, to odpira vrata za zlorabe in uh, To bi pomenilo, da lahko begunci pričakujejo povsod enake standarde življenja, vendar pa v Evropski uniji obstajajo različni standardi življenja. Enako velja za pojem varne trete države. Um, to je potrebno bolj jasno določiti. In pa potem ne na zadnje, Tunizija in pa uh, Egipt bi tudi morala biti označena za tretje države. In še na koncu, gospod Bruno. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mednarodna zaščita je eufemistični kodeks za azil. Azil je že izgubil svoj blešč v luči javnosti. Tisti prosilci za azil, ki gredo skozi varne države, so migranti po izbiri, ne pravi begunci. Ljudje prihajajo v Evropo ne zato, ker prihajajo iz ne varnih držav. Tisti, ki dejansko prihajajo iz nevarnih držav, so v slabi situaciji, ampak zaradi tega Evropa ne sme sprejeti kar vseh. Pravi, prosilci za azil bi morali prositi za, za, za točišče v prvi varni državi, ne kar v vsaki. Evropa mora pomagati tistim, ki si to zaslužijo, ne sprejeti kar vseh. Naša vloga bi morala biti, da nehamo ustvarjati nestabilnost, ki povzroča te migracijske tokove. Ne sme biti več vojn, kot je tista proti Iraku in Afganistanu. Iz Libije moramo oditi preden začnemo izvajati operacije na terenu, ne smemo se več spuščati v spore z Iranom in ne smemo se spuščati v spore z drugimi državami na Bližnjem vzhodu. Hvala. Torej, Hvala. Sedaj pa gospa Malmström, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Večkrat smo slišali, da se že dolgo pogajamo o tem. Gospod Moraes je to že povdaril od leta 99 in imamo cilj za to, da bi imeli skupno azilno politiko. Svet se je odločil in si zadal nalogo, da bi to dosegli do leta 2012. Blokada, ki smo ji bili priča toliko let, je sedaj pri koncu. Mislim, da lahko vidimo že začetek konca. Parlamentu se želim zahvaliti, kajti zdi se mi, da ste zelo prispevali k temu. Imeti moramo sistem, ki bo pošten, učinkovit, ki bo koherenten. To mora biti sistem, ki bo enak o vseh državah članicah. Že od začetka je v stikih z različnimi poročevalci jasno, da bomo morali imeti nekaj predlogov sprememb. To ni nekaj, kar si je komisija kar tako izmislila. Blokada je tako močna, da moramo sprejeti določene kompromise, zato da bo ta oba zakonodajna partnerja lahko dosegla dogovor. Upam, da boste jutri ali v sredo na podlagi predlogov komisije lahko dosegli dober rezultat. Mislim, da lahko poskusimo najti kompromise smo v stiku s svetom že celo pomlad, zato da bi določili glavne kritične točke. Če želimo doseči dogovor o svežnju za azil do leta 2012 in to bi označevalo 60. obletnico Ženevske konvencije. Če želimo to doseči, potem moramo vsi sprejeti določene kompromise. To je zelo dober začetek, to je glavni mejnik, glavni temelj bodočega sistema. Zahvaljujem se poročevalki in vsem poročevalcem v Senci ter odboru Libe za odlično upravljeno delo. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa še zadnja govornika, gospa Gijon. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa gospod predsedujoči, naj se najprej zahvalim vsem ali skoraj vsem kolegicam in kolegom, ki so spregovorili, gospe Holmajer več ni med nami, ampak tisti, ki ste še tukaj, želim vam sporočiti, da upam, da bom tudi njo dobila na svojo stran. Tunizijski državljani ne bodo kar preplavili Evropske unije. Še dva komentarja na koncu. Kakšen je naš cilj? Naš cilj je ne prisiliti države članice, da sprejmejo uravnavanje ali uskladitev. Vem, da so nekatere zadržane pred tem, ampak če bi vložile v ustrezne postopke na prvi instanci, na prvi ravni, potem bi tudi dosegli dobre rezultate. In še druga stvar, samo da sklenem. Uloga parlamenta je zelo pomembna. Gre za so zakonodajalca. Evropska komisija je že večkrat povedala, da je naše mnenje ključnega pomena za prihodnost tega postopka. Zato bomo v sredo imeli priložnost, da jasno določimo svoje prednostne naloge za prave upravne postopke na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gijom. To označuje konec razprave. O tem bomo glasovali v sredo opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Leichtfrida.